sveta in komisije v zvezi s pripravo na vrh držav evroobmoča. Preden začnemo z razpravo, pa kolikor vem, želi gospod Gresa zastaviti postopkovno vprašanje. Sklepam, da želi besedo. Izvolite. Isto šelde... Ha, ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolege, bi rad obvestil o tem, da se je pojavilo pomembno vprašanje, ki se zastavlja povsod po Evropi? Si želimo Evropo monopolov in kapitala ali si želimo Evropo, ki bi spoštovala želje državljanov? Si želimo, da bi Evropa bila v rokah državljanov ali v rokah nemško-atlantske povezave? Ali si želimo Evropo, ki bi bila odprta, neodvisna, avtonomna? takšna, ki ne bi bila preveč podložna NATO in ZDA. Naj povem, da pri nas v Grči. Se pravi, čujem, to pa res ni postopkovno vprašanje. Vse veste, da imate pravico prositi za besedo. Jaz vam lahko dam besedo, vendar moram tudi ustrezno voditi razpravo. V tem trenutku se je vaš čas iztekal. Tako da gremo res na prvo točko na dnevnem redu, priprave na vrh držav evroobmočja. V imenu sveta predajam besedo kolegi Delavedova. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar. V imenu predsedstva bi se vam rad zahvalil za to povabilo, da se nakratko oglasim v zvezi s pripravami na vrh držav evroobmočja. V sklepih sveta avgusta je bilo zapisano, da je smiselno jeseni sklicati ta vrh, zato da se preveri gospodarsko stanje. Bi bil pa rad že od samega začetka popolnoma jasen. Namreč razprava v zvezi s vrhom držav evroobmočja je nekoliko preuranjena. Čeprav cenim in spoštujem mnenje parlamenta, ocene parlamenta in tudi pripombe, ki jih boste podali poslanci in poslanke. Ta vrh ni bil formalno sklican, niti še ni opredeljen dnevni red. Tako da bomo vsebinske razprave opravili bolj verjetno oktobra, takrat se bomo tudi pripravljali na Evropski svet. Bi pa rad dodal še to, da so priprave na vrh držav evroobmočja običajno v rokah predsedujočega vrha držav, predvsem pa se pri tem upošteva delo komisije in evroskupine, ne pa toliko delo, ki ga upravlja italijansko predsedstvo na tem področju. In v luči vsega tega ne želim sicer prejudicirati dnevnega reda, lahko povem, da bi eventualno lahko ocenili posledice upadca rasti znotraj evroobmočja. Prišlo je tudi do niže inflacije. Prav je, da se takšna cena poda na najvišji možni ravni. Prepričani moramo biti, v to, da je naša strategija ustrezno umerjena in usmerjena, zato da bo spodbujala rast in zaposlovanje v celotnem evroobmočju. To bi morala biti naša ključna prednostna naloga na vseh ravneh. Mislim, da evropski državljani od nas to pričakujejo in si tudi zaslužijo. Zato moramo ustrezno uskladiti posamezne politike, ki se izvajajo v državah članicah evroobmočja. Spodbuditi moramo tudi svoj program za izvajanje strukturnih reform. Ta je bil oblikovan zato, da bi izboljšali konkurenčnost na globalnih trgih. Svoje javne finance moramo spraviti na vzdržni red in sicer skladno z željami po zagotavljanju rasti. Vzpostaviti je treba tudi zaupanje v finančni sektor, s tem bomo podprli realno gospodarstvo in spodbudili naložbe. Ukrepi na vseh teh področjih se že izvajajo v vseh državah evroobmočja. Italijansko predsedstvo dela tudi na tem, da se doseže napredek na zakonodajni ravni znotraj Evropske unije. V evroobmočju so sprejeli številne ukrepe skupaj s predsednikom, tudi Centralna banka je nedavno najavila niz ukrepov, ki bodo zajeli širše makroekonomsko področje. Glede posameznih dejavnosti pa se mi zdi, da bi morali periodično opravljati tudi pregled doseženih rezultatov. Mislim, da so strategije usmerjene v pravo smer in rezultati, ki naj bi dosegli v prihodnosti, so s pomočjo teh strategij in posameznih ukrepov dosegljivi. Soočamo se s številnimi izzivi, naprimer boriti se treba proti tej novodobni kugi, ki se imenuje brezposelnost, strategija za rast v evroobmočju po mojem mnenju prava strategija, vendar menim, da bi morali izkoristiti ta manevrski prostor, ki ga imamo za to, da izboljšamo stvari. Seveda me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, na kakšen način lahko dosežemo cilje, torej da povečamo rast in zaposlovanje. Z veseljem bom prisluhnil vašemu mnenju. Pripravljen sem prisluhniti vašim mnenjem, pripombam in seveda prisluhniti tudi izraženim izkušnjam, ki jih imate. Hvala. Hvala lepa, gospod Delavedova. Za komisijo pa dobi besedo gospod Katajnan. Gospod predsedujoči, članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da vam danes predstavim stališče Evropske komisije v zvezi z pripravami na vrh držav evroobmočja, ki bo potekal 24. oktobra ob robu Evropskega sveta. Priprave so še v zgodni fazi, zato se res veselim tudi tega, da boste vi izrazili svoje mnenje in pripombe v smislu, kako lahko zagotovimo večjo rast, trajnostno rast predvsem ter zaposlovanje pa tudi boljši življenski standard državljanom. Storiti moramo vse v svoji moči, zato da zagotovimo trajnostno, trdno rast v Evropi, da zagotovimo nova delovna mesta. Komisija je opredelila tri prednostne naloge za gospodarsko politiko v letošnji jeseni. Na svetu ECOFIN prejšnji teden v Milanu smo opravili zelo plodno razpravo o številnih ključnih vprašanjih. Pogovarjali smo se seveda s finančnimi ministri. Vendar bomo v prihodnje vsi morali delati skupaj. Evropska komisija, države članice, parlament in tudi ostali partnerji. Prva prednostna naloga za jesen je ponuditi podporo naložbam. Evropa lahko veliko ponudi na področju inovacij, usposobljene delovne sile in tudi na področju podjetništva. Če želimo, da bi se vse to potem prevedlo tudi v nova zagonska podjetja v Evropi, moramo spodbujati naložbe tako iz javnega kot zasebnega sektorja, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Pripravljamo celovit načrt, ki bo naslovil obe plati medalje. Tu si moramo vsi skupaj prizadevati. Na nacionalni ravni bi morale države članice z bilančnimi presežki vlagati več, poleg tega bi morale dati prednost raziskavam, ključnim infrastrukturam, razvoju, seveda znotraj svoje mešanice porabe na področju javnega sektorja. Kar zadeva evropski proračun in Evropsko investicijsko banko, mislim, da bi morali ta sredstva uporabiti predvsem zato, da pritegnemo zasebne naložbe. Potrebujemo stabilen, trden bančni sistem in tudi kapitalski trg, zato da bomo ponudili ustrezna sredstva realnemu gospodarstvu. Druga prednostna naloga je, da okrepimo tiste reforme, ki imajo največji potencial. Če reform ne bomo ustrezno izvajali, ne bomo zagotovili trajnostne rasti niti delovnih mest. Tu ne gre za to, da bi izbirali med dobavo ali popraševanjem. Ukrepe potrebujemo na obeh stranih, ukrepi se morajo dopolnjevati. Reforme potrebujemo tudi zato, da zagotovimo stabilnost države blaginje, zato da zaščitimo najbolj ranljive. Nobena država ni imuna pred to potrebo po izvajanju reform. V nekaterih državah so te reforme bolj nujne trenutni okvir gospodarskega upravljanja bi morali bolj učinkovito izkoristiti, zato da tudi spodbudimo izvajanje strukturnih reform. Fiskalna pravila ne preprečujajo državam članicam, da bi izvajale reforme daleč od tega. Številne države lahko predstavimo kot zgled pri sprejemanju reform in drugih okrepov z področja fiskalnega prilagajanja. Okrepiti je treba okvir za gospodarsko upravljanje in izvajati reforme. Tretja prednostna naloga - zagotoviti moramo trajnostne fiskalne politike, s tem bomo vzbudili zaupanje tudi v prihodnjih generacijah. Obrestne mere zagotovo ne bodo zavedno ostale na teh rekordno nizkih ravneh, ko se bodo povečale, bo tudi javni dolg spet dražji, kar pomeni, da bomo morali izkoristiti javna sredstva, spet se bo spodkopalo javno zaupanje, v katerega smo vložili veliko truda, zato da bi ga ponovno pridobili. Verjetno bodo najrevnejše države najbolj prizadete, če bo finančni trg ponovno postal nestabilen. Modro moramo izbirati. Ko gre za fiskalno konsolidacijo, mislim, da se je stvar precej umirila od vrhunca krize pri državnih dolgih. Izboljšati je treba porabo javnega denara, ko je denarja malo, je treba pametno uporabljati ta denar, vedno moramo ustrezno izbirati, tudi ko gre za varčevalne ukrepe. Mislim, da je bolje, da modro izbiramo na mesto, da večamo davke, da zategujemo pas in tako naprej bolj učinkovita javna uprava, ki bo naklonjena državljanom, bo veliko pomoč tistim, ki potrebujejo socialno podporo. Poleg tega pa bo pomagala pri vzpostavljanju novih delovnih mest in oblikovanju bolj prijaznega okolja za poslovanje. Ko smo zasedali v Milano prejšnji teden, smo se dogovorili o tem, da bi morali zmanjšati del davčno obremenitev pri delodajalcih ko smo se pogovarjali o tem, kaj ovira zasebne naložbenike, da bi vlagali pri nas, smo gotovili, da je pri nas premalo spodbudno okolje. Ustvariti je treba delovna mesta, oblikovati trge in tako naprej. S tem se vračam nazaj k reformam. Ogromno potencijale za rast je v Evropi, vendar ga ne moremo izkoristiti zaradi posameznih interesov in zaradi togosti. V nekaterih državah traja več tednov, preden lahko vzpostaviš podjetje pri tem naletiš na ogromno upravnih ovir. V Evropi tudi precejšen delež sive ekonomije. S temi ovirami se bomo morali soočiti. To pa pomeni, da bomo morali začeti razmišljati izven okvira, pa ne zgolj to, stopiti bomo morali izven svojega območja ugodja. Gospod predsedujoči, članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, Evropa se še vedno sooča z velikimi izzivi nimamo na voljo magične rešitve, vendar se mi zdi, da bi lahko našli ustrezne rešitve za raz za poslovanje. Predvsem pa moramo skupaj delati, da pridobimo zaupanje. Stvari je treba bistveno spremeniti, če želimo zagotoviti trajnostno gospodarsko rast. Ob koncu dneva vsi strmimo k istim ciljem, nikar ne izgubimo izpred oči teh ciljev. Hvala lepa za vašo pozornost. Gracias, señor Katainen. Najlepša hvala, gospod Katainen. Dobro. Sedaj pa bodo dobili besedo ostali, ki so za besedo prosili. Najprej predstavnik skupine ELS, gospod Balc, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na prejšnjem svetu se je Euroskupina zelo jasno izrekla k sta, paktu za stabilnost in rast. Naša prejšnja skupina seveda izredno pozdravlja to zavezanost. Od številnih držav zahtevamo finančno stabilnost, mislim, da je ta mogoča, vendar pa jo je se treba omejevati na že obstojoča eh, pravila, torej zagotavljanje stabilnosti um, tam, kjer je ogrojena v pogodbe, je vedno povezana s pogoji, z strukturnimi reformami in ne le z tem, da se čaka na izvajanje reform. To velja tako za velike kot za majhne države članice, kajti države članice si ne smejo več zatiskati oči pred tem, da je treba izvajati nadaljne reforme. Priporočila umerjene posamezni državi članici temelijo na temeljitih, globokih analizah in ta priporočila je treba izvesti, kajti reforme so podlaga za to, da bodo investicije padle na plodna tla in da bo na koncu prišlo do trajnostne rasti. Dosledno izvajanje šestorčka in uh, svežnja dvojčka je temelj politike, ki je odgovorna do naših državljanov in ki je odgovorna tudi do prihodnih generacij. Torej, rast na, na kredit ni nekaj, kar bi lahko bilo trajno. So to nas je naučila zgodovina že večkrat. Rast eh, je mogoče doseži tudi drugače. Kot Evropska ljudska stranka eh, si ne želimo posegati pod nadaljnih dolgovih. Bolj se zozemamo za takšne svežnje, ki bodo upoštevali učinkovito izrabo sredstev, ki bodo večali konkurenčnost naše industrije in naših podjetij v Evropi in takšnih ukrepov, ki bodo omogočili našim državljanom prihodnost. Kot Evropski parlament bomo kot sozakonodajalec vsekakor v prihodnje sooblikovali to pobudo, tako da bi eh, zagotovili predvsem stabilnost in da bi dosegli večjo rast in trajnostni razvoj. Hvala. Hvala lepa, gospod Balc. Modra Karta je bila dvignjena. Želite odgovoriti na vprašanje, gospod Balc? Kolega, ki prosi za besedo, izvolite, kolegica. Ni. Bile so to lepe besede. Vse zelo lepo zveni, prožnost za eh, zadožene države, nobenega poseganja po novih kreditih. Eh, sprašujem se, na katerem planetu živite. Vse vendar vidite, da so ukrepi eh, ta, groteskno spodpadli v vseh kriznih državah in uh, kriza z dolgovi še ni končana. Sprašujem se, kje vidite ukrep oziroma uspeh teh ukrepov, ki jih trenutno izvajamo. Kako na, dolgo se še naj gremo to igrico? Izvolite. Če, ste me, če bi me dobro poslušali, gospod von Štojh, bi me tudi pravilno razumeli. Jaz mislim, da je to temeljni problem. Namreč zelo jasno sem povedal, da kar mirno, saj želimo razpravljati. Torej, zelo jasno sem želel povedati, da je prožnost možna, vendar le v okviru tega, kar, so, kar omogočajo pogoji. Tako da tukaj nimam nobenega problema s tem, da bi ukrepe uh, Eh, izvajali, vendar morajo seveda eh, biti spoštovana tudi določena pravila. Ne živimo na drugem planetu, vsak dan se borimo s to situacijo in bil bi vesel, če bi tudi druge politične skupine v parlamentu delale v isti smeri, da bi vsak dan dajale in oblikovale nove pobude za rast, za in privabljanje investicij v Evropo. Kajti, kot pravite, da to nič ne obrodi nobenih uh, sadov, seveda še vedno obstajajo veliki problemi v Evropi, vendar moramo priznati na določenih področjih, kjer je bilo v preteklih letih zelo težko, da danes vsaj vidimo prve rastlinice, ki nam lahko uh, dajo nekaj upanja, da bo šlo na bolje. Hvala lepa. Prosim, da se držite opredeljenega časa, več časa kot vi porabite, manj ga bodo imeli na voljo ostali, ki so prosili za besedo. Zato prosim, da razumete, da bom nekoliko nefleksibilen in vam bom vzel besedo, če boste presegli dodeljen čas. Upam, da razumete. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Rodriguez. V imenu skupine SD, gospod Rodriguez. Eh, Mr. Katajnen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Naša skupina verjame, da lahko Evropa postane celina, katere blagostanje bo usmerjeno v prihodnje. Imamo dovolj sredstev za to, da zagotovimo delovna mesta, rast in socialno kohezijo. Takšno celino lahko oblikujemo, po našem mnenju. Vendar so v današnjem času standard predvsem povprečje in izguba delovnih mest ter upad rasti. Stopnja brezposelnosti je previsoka, stopnja revščine je previsoka, kar pomeni, da imamo ogromen problem. Pred tem se ne bi smeli skrivati. Mi smo bili izvoljeni zato, da v Evropi naredimo resnične spremembe. Izvolili so nas zato, da bomo zagotavljali rast, naložbe in ustvarjali delovna mesta. To bi morale biti naše ključne prednostne naloge vendar želimo najti prave rešitve. Rešitve, ki jih je komisija predlagala do sedaj, enostavno ne delujejo, to je zelo jasno. Vi se osredotočate predvsem na strukturne reforme, predvsem na reforme z področja trga dela. Ampak Razumite, da se strinjamo s tem, da potrebujemo reforme ne zgolj na področju trga dela, temveč tudi na področju inovacij, na področju izobraževalnih sistemov. Ogromno sprememb lahko še vnesemo. Veliko več kot to lahko storimo. Potrebujemo ustrezno monetarno politiko, ki bo podpirala rast. Potrebujemo tudi usklajeno gospodarsko politiko, ki bo podpirala popraševanje. Predvsem pa potrebujemo veliko več naložb, naložb, ki so usmerjene v prihodnost. To pa pomeni, da mora EIB biti aktivna, vendar to tudi pomeni, da potrebujemo ekonomsko in monetarno unijo, ki je dopolnjena z bančno unijo, ki ima svojo fiskalno disciplino in tudi svoje fiskalne pristojnosti. Hvala, gospa Rodriguez. Modri karton se je pojavil, želite odgovoriti na vprašanje? Izvolite gospod predsednik, gospod komisar Katajnen, reči moram, da sem bil resnično pretresen, ko sem slišal vaše besede. Z nekoliko um, zadržkom ste brali splošne stavke uh, z papirja, ki pravzaprav nimajo nobene vsebine. Vse si želite dobiti sočasno in se sploh ne. Uh, zavedate, kakšnih um, neskladij govorite. Želite si velike eh, investicijske programe, hkrati pa se zauzemate za konsolidacijo financ. Hočete sočasno zmanjšati dolge, dolgove in hkrati hočete. Um, imeti rast. Pri vas ni mogoče razpoznati eh, nobenega uh, koncepta. Želite si vse hkrati, to pa je zgolj izraz nemoči in vi kot kandidat za najpomembnejši še komisarsko mesto na področju gospodarstva nam s tem programom stopate naproti. Javnost oziroma države pripravljajo velike investicijske programe, zato da bi se s tem borile proti investicijski šibkosti. Rad bi vas spomnil, da je evroobmočje zašlo v krizo zato, ker so padajoče obrestne mere po, uvod, po uvedbi uh, evra pomenile v teh državah, da so zašli oziroma začeli izvajati prevelike investicije, ki niso bile razumne in ki niso privedle do dobička. Sedaj so obresti še štirikrat niže. Če, bodo, če zasebni investitorji ne želijo vlagati, potem je razlog za to, da dognosi niso zagotovljeni. In če zasebniki ne investirajo, ker ne vidijo uh, zagotovljenega donosa, se moramo vprašati, kakšen je razlog za to. In v vaši izjavi ste rekli, da je treba na najvišji ravni odločati o teh vprašanjih. Na, mislim pa, da bi tam na najvišji ravni bilo treba pravzaprav stvari zastaviti stvarno. Naj vas spomnim na nosilce velikih na, uh, nagrad, ki pravijo, da evroobmoče ne bo išlo iz krize, dokler bo evro obstajal. Hvala lepa. Gracias, gracias, Luke. Hvala lepa, gospod Luke. Naj takoj razrešimo manjši problem. Prej je kolega želel besedo v okviru modrega kartona. Pokazal je, kot rečeno, z modrim kartonom, vendar je gospod Luke bil hitrejši. Zato bi šli malo nazaj in bi dovolili kolegi, da zastavi vprašanje gospe Rodriguez. Gospa Rodriguez, se strinjate? Izvolite, kolega. Thank you. Rad bi vam čestital za te navdihujoče besede, s katerimi se večina strinjam. Mislim, da je bil to zelo dober govor. Ampak zanima me, kako boste to dosegli. Ali veste, da je najbolj enostaven način, kako to doseči ta, da osvobodite ljudi, dopustite jim, da delajo prosto, razbremenite jih posameznih bremen, tudi davčnih. Naj ljudje, svobodni ljudje, sami dosežejo te cilje, ki smo jih skupaj oblikovali. Gospod Rodriguez. Well, uh... Moram reči, da podpiramo podjetništvo. S podjetništvom bi lahko zagotovili največ rasti delovnih mest v Evropi. Vendar je naše stališče nekoliko drugačne od vašega. Vi menite, da bi morali trge urejati zato, da bi zagotovili najboljše standarde. Obstaja pa še ena velika razlika. Namreč mi menimo, da če želimo zagotoviti rast in delovna mesta, to ne pomeni, da se moramo znebiti evra. Ravno nasprotno. Gospodarsko in monetarno unijo je treba dopolniti zato, da bodo vse države članice imele priložnost, da vzpostavijo rast in da zmanjšajo gospodarske in socialne razlike, ki obstajajo. Potrebujemo pravo bančno unijo, potrebujemo več usklejevanja znotraj evroobmočja, prav tako pa potrebujemo ustrezno socialno razsežnost znotraj evroobmočja. No se zadnje pa potrebujemo tudi dobro fiskalno disciplino. Dovolj manevrskega prostora pa mora ostati za naložbe. Tako da so naša stališča precej raznolika v smislu, kako naj tlakujemo pot, ki bo vodila k pravi rasti zaposlovanja v Evropi. Hvala lepa, gospod Rodriguez. Gospod Ježek za skupino Alde. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Ne bom zastavil vprašanje z modrim kartončkom, temveč bi želel izpostaviti nekatere zamisli, ki se mi zdijo bistvene za razpravo. V ponedeljek ste uh, opazili, da je OECD spremenila napoved za evroobmočje in je zmanjšala napoved za, na nič cela osem. Videli smo države v evroobmočju, ki so morale izpeljati zelo hude ukrepe varčevanja, naprimer Irska, Grčija, Portugalska. In učinek teh ukrepov na državljane v teh, teh držav je zelo jasno viden. In nedavno smo bili priča zaskrbljujočemu razvoju v nekaterih večjih eh, gospodarstvih evromočja. Francija in Italija se zazemata za prožnost v fiskalnih pravilih, saj njuna gospodarstva drsita v težave. Zato bi vprašal, ali je res, da naj bi evropska fiskalna pravila resno in dobesedno spoštovale manjša gospodarstva, medtem ko večje države jih lahko tolmačijo nekoliko uh, splošneje, ali pa bo Evropska komisija ta pravila izvajala in uresničevala striktno, ne glede na to, za katero državo gre. Za ver verodostojnost eh, evroobmočja med državami, ki evra nimajo, je bistveno, da vsa pravila veljajo na enak način za vse države evroobmočja. Prav tako je jasno, da sklepi evroobmočja ne izogibno vplivajo tudi na tiste države, ki niso v evroobmočju. Zato je moje vprašanje naslednje. Kako boste poskrbeli, da evroobmočje ne bo delovalo kot izoliran sklop držav? Kako boste zagotovili, da bodo te države pomislile, kako njihovi sklepi vplivajo tudi na države, ki niso v evroobmočju? Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Gospa Matijas. Tudi zev mudar, pa k tudi fiko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vse se mora spremeniti, zato da bi vse ostalo enako. Nekdo, mislim, da župan Lampeduze je rekel to. In mislim, da bi to lahko bil naš slogan. Imamo številne strukturne reforme, ki jih peljujemo, rezultat pa je vedno isti gospodarski poraz. Uh, evropsko območje oziroma evroobmočje razpada, pomankanje investicij, pomankanje rasti in delovnih mest. Mislim, da potrebujemo pravo alternativo predlog, ki pa bi naj bi bil alternativen, pa je pravzaprav eh, šel v isti smeri, proračunska konsolidacija. S tem naj bi sedaj promovirali in spodbujali rast. Potem s tem naj bi eh, tudi ustvarili delovna mesta z vrčevanjem. Kakšna nujnost, kako je to sploh mogoče, kako lahko krepimo rast in delovna mesta na ta način. Vedno iz vseh teh naporov um, dobimo ničelne rezultate. Ali nam bodo državljani verjeli? državljani pravijo, da je treba spremeniti politiko, ampak rezultati so vedno enaki, katastrofalni. To pomeni, da nismo iskreni, rezultati so če dalje slabši. Nekateri fanatiki v Evropi menijo, da na trgu sploh ne bi smela veljati nobena pravila, da tudi delovna mesta ne bi smela biti podvržena nobenim pravilom, da bi to privedlo do rezultatov, vendar se motijo. Vendar bomo kmalo izčrpali potrpljenje evropskih državljanov. Morda bi bilo treba se seliti na drugo celino, da bi se oknili tem slabim izkušnjam. Senor Lambert. Gospod Lambert, v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prva zadeva, ki me je nekoliko presunila predstavnika komisije in eh, sveta, je ta, da imam občutek, da se vam ne zdi ta zadeva tako zelo nujna. Ne vem, 27 milijonov brezposobnih, ogromna revščina, ne vemo, ali bo ta vrh spoh sklican, ne vemo, kakšen bo dnevni red. Včasih se vprašam, če živimo v istem svetu. Zadeve so nujne. Gospod Katajnen. Vi ste podali govor, ki ga poslušam že dve leti, tri leta, štiri leta. Reforme strukture, reforme, strukturne reforme in tako naprej. Želite zmanjšati javne izdatke, želite zmanjšati stroške dela. Ja, verjetno vam ne bom povedal nič novega, če vam rečem, da bodo ti ukrepi prizadeli predvsem najbolj ranljive in najbolj revne, ne pa tiste, ki jim gre še kolikor toliko dobro. Uh, Mislim pa, da imamo različne poglede na strukturne reforme. Strinjamo se, da je treba opraviti temeljne reforme. Strinjamo se, da bi morali vlagati, ampak vlagati bi morali na tak način, da bo Evropa čim bolj smotrno razmišljala na področju energetskih virov. Ampak vprašanje je, kako lahko spodbudimo naložbe. Obstajajo enostavni instrumenti, samo uporabiti jih moramo. Naprimer, zavezojoča pravila. V komisiji in v svetu se boste morali dogovoriti o zavezujočih ciljih na področju energetske učinkovitosti, podnebnih sprememb, na področju uporabe virov. Če si bomo zadali zavezujoče cilje, se bodo stvari premaknile. To pravijo tudi podjetja. Če ni obvez, ni naložb. Prva zadeva. Druga zadeva. Če želite opraviti strukturne reforme, začnite pri fiskalnih sistemih. Boste rekli, ja, to je v pristojnosti držav članic. Ne, storiti moramo vse skupaj. Mislim, da so različni fiskalni sistemi uničujoči za okolje, vodijo v enakost in tako naprej. Vem, da obstaja pravilo enotnosti, vendar na tem področju ne moremo storiti napredka, dokler ne bomo uskladili fiskalnih politik. Še ena zadeva. Toliko časa, kolikor bo kazino gospodarstvo odprto za vsa podjetja, se ne čudite, da bodo centralne banke posod po svetu prav tako vključene v gospodarstvo preko naložb. V Združenem kraljestvu imajo ogromno likvidnosti, v Evropski centralni banki je likvidnost nekoliko manjša, ampak s čim pa se ukvarjajo pri nas? Financirajo razne mehurčke, naprimer nepremičninski mehurček, finančni mehurček in tako naprej. Dokler je enostavno pričakovati dobiček brez opravljanja dela, samo špekulacijami, potem ne vem, kdo bo vlagal v realno gospodarstvo, ki seboj prinaša tveganja, ki jih potem plačajo davkoplačevalci. Mi si želimo, da se izpeljajo strukturne reforme, vendar ne takšne, kot jih predlagate vi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lamberts. Modri karton se je pojavil, bi sprejeli vprašanje strani gospoda Čorskega. <clears throat> pane predsedujoči děkuji za možnost vyjádření se. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, lepi, da, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da zastavim vprašanje. Hvala lepa tudi gospod Lambercu za ta strasten govor. Sem profesor na univerzi in zanima me, če bi mi kolega lahko pojasnil, kako bodo naložbe v energetiko koristile evroobmočju v treh točkah, če lahko. Monsieur, je ne suis pas votre Gospod, nisem vaš študent, vi ste akademik, sam sem 20 let preživel na poslovnem področju. To je edina titula, s katero se lahko postavim, razen seveda s titulo poslanca teh par let. Mislim, da potrebujemo gospodarstvo, ki bo ustvarjajo blagostanje, ne pa gospodarstvo, ki temeli zgolj na potrošnji. Če želite biti vodilni na področju inovacij, zlasti na energetskem področju, morate najprej prinesti nekje dodano vrednost in zagotavljati tudi konkurenčnost. S tem ste tudi korak pred ostalimi območji na svetu. Mi moramo zmanjšati porabo bolj smotrno koristiti vire in želim si, da bi Evropa sama zagotavljala te vire, ne pa da kupujemo tehnologijo na Kitajskem, v Braziliji, v ZDA in tako naprej. Če pa želite motorizirati gospodarstvo, špekulacijo s potrošnjo, ja, potem si samo želim, da Evropa ne bi tonila globje v ta močverje. Še nekdo vas želi nekaj vprašati, gospod Lamberts, modri karton, gospod Schaffhauser. monsieur lamberts euh, j'approuve gospod lamberts ja seveda sprejemam vaše argumente glede zelenega gospodarstva glede trajnostnega razvoja ampak edino vprašanje ki se tu poraja je naslednje ali bi lahko nadaljevali brez da bi spremenili politiko evropske centralne banke kako bi bilo z ustvarjanjem monetarne politike za realno gospodarstvo da ne bi šlo le za bančno politiko, ampak da bi imeli velik program naložb, kot je tudi predlagala komisija. In sprašujem se le, kako se bo to financiralo brez monetarne politike, brez kvantifikacije, brez 300 milijard, brez trajnostnega razvoja, tega ne bomo mogli imeti. Vaše vprašanje je temeljeno na nek način že ogotavljamo, da imamo kvantifikacijo, sicer je to bolj skromna, celinski Evropi v primerjavi z Združenim kraljestvom. Potrebujemo likvidnost, ampak ja, treba bo poplačati posojila in naložbe morajo biti rentabilne. Pa kaj ugotavljam? Evropa ne trpi, ker je premalo kapitala. Ne, težava je v porazdelitvi tega kapitala. Ta kapital ne vlagamo v prave stvari. To gre bolj v špekulacije, zlasti nepremičniške špekulacije, to vete v Parizu, v Londonu, v Bruslju in druge. In potem imamo še trg delnic. Torej, menimo, da bi morali preusmeriti kapital, ki je na voljo, zato da bomo imeli bolj učinkovite naložbe, ne pa da dodajamo likvidnost. No, seveda je treba preučiti sorazmerje likvidnosti, ampak tu gre bolj za porazdelitev sredstev Ne pa zato, da ne nehno ustvarjamo dodatna sredstva. Danes je Evropa bogata celina, ne pozabimo na to, ampak treba je optimalno porazdeliti finančna sredstva. Se... Nadaljujemo. Gospod Vali, na voljo imate eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar Katajnen je rekel, da moramo konsolidirati svoj bančni sistem. Nekaj kritičnih pripomb je bilo podanih s tem v zvezi. Namreč bankam zagotavljamo likvidnost. V zadnjih nekaj letih smo naprimer imeli pri centralni banki tudi long-term financial operations in druge ukrepe, ampak realno gospodarstvo je ostalo samo, nobene zaveze nismo sprejeli. Mi je žal, da danes ni dragija z nami, da bi povedal, kaj počne Evropska centralna banka glede to vrstnih finančnih operacij, dolgoročno gledano. Če si pogledate, kako potekajo te operacije, boste videli, da ni nobenih zavez. Poglejte si tehnični dokument, ne zgolj posamezni objav. Namreč nobenih posojil ni zagotovljenih za realno gospodarstvo. Se strinjam s tem, kar je povedal kolega Lamberts. Mislim, da bi morali zauzeti bolj jasno stališče pri urejanju finančnega sektorja. Če bankam dajemo denar, če jim zagotavljamo likvidnost, bi jim morali naložiti tudi obveznosti do realnega gospodarstva. Sicer ne bomo zagnali gospodarstva in našli poti iz krize. Hvala. Gracias. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mono, samostojni poslanec. Ja, hvala predsedojoče, gospe in gospodje poslanci, gospod komisar. To smo zato, da bi pripravili še en vrh na zahtevo Francije. Ampak zakaj konkretno? Če si pogledamo gospodarske rezultate, izkušnje kažejo, da se bo ta vrh zaključil tako kot vsi drugi. Torej, brez pravih rezultatov. Že vse od začetka krize v evroobmočju od leta 2010 se skušali rešiti zasebni bančni sistem z eno valuto. Želeli ste spodbuditi gospodarske dejavnosti, ampak tu imamo drakonsko vrčevanje. To vpliva tudi na socialno politiko plače. Trojka je šla tako daleč, da je celo vplivala na ciprsko politiko leta 2013, ne da bi nadzorovala kapital na ciprskih mejah, kar kaže na to, da politika ni optimalna. Kako je v evroobmočju, kako je tudi s politiko G20? Tu imamo nično politiko v Evropi, nični rasti, nično gospodarstvo, izjema je le Nemčija, kupna moč se ne veča, je nična, veča pa se javni dolg in kljub vsem darilom vlad, kljub darilom Evropske centralne banke, je gospodarstvo še vedno v zatonu. Ta liberalna politika ne deluje. Sedaj pa imamo tudi novega komisarja, ki bo delal slabo. Gospod Moskoviči je kandidat. Kako vi razumete to monetarno politiko. To vpliva na svetovno politiko vseh držav. Tu imamo tudi monetarne politike, centralno banko in mejo. V Franciji je evro sovpadel za komercialno politiko. Ampak tu vidimo sedaj strukturni primankljaj. V Franciji imamo tudi zgodovinski rekord, Julija. Dosegli smo več kot 4 milijarde evrov. To se je podvojilo v zadnjih letih v Franciji bomo imeli še slabše rezultate do konca tega leta. Torej, tu vidimo, da enotna valuta ni bila uspešna in tudi vaš gospodarski sistem ni dober, kajti tu gre tudi za ponarejanje podatkov BNP-ja. Gre za kriminal, gre za prostitucijo, tudi, govorimo tudi o trgovini eh, z drogo, ponarejanju. Imeli bomo še večjo krizo. una tarjeta azul del señor Prezel. Modri cartonček za gospoda Plišeka. Ga boste sprejeli? Tiene la palabra. Izvolite, gospod. Um, Herr Monod, Sie, Sie gospod Monod, pravkar ste rekli, oziroma ste govorili o ultraliberalni Evropi. Sprašujem se, v kateri Evropi živite. Jaz vidim ultrasocialistično Evropo, Evropo, v kateri se podržavljajo dolgovi, tam, kjer se uh, govori o podržavljanju um, pomoči za brezposelnost in podobno. Prosim, pojasnite mi, kaj pri tej lib eh, Evropi je liberalnega. Če bi bila Evropa na ta način liberalna, bi bil jaz njen velik privrženec. Sí, adelante. Izvolite. Euh, ja, Evropa ni liberalna, ampak je ultraliberalna, tako kot so tudi gospodarski modeli po vsem svetu. Anglosaksonski sistem je to naložil vsem nam. Ja, seveda smo za liberalizem na nacionalni ravni, smo za protekcionizem mednarodno gledano, ampak kako pa je z državljani danes, ki morajo živeti v tej Evropi brezposelnosti, prekarnosti? kupna moč je vse manjša. Je to vaš gospodarski model, ki ga spodbujate? Azul. Še en modri karton strani gospe Grabini. Accept. Sprejema. Govorili ste o Evropi, ki vam ni všeč. Omenjali ste odgovornost. Vsi se strinjamo s tem parlamentu, komisiji, na svetu. Ampak kaj vas sprašujem, kakšni so vaši predlogi? Seveda je lahko kritizirati, ne slišim pa nobenih predlaganih rešitev. Eh, question, eh, Gospa poslanka, ja, kaj želimo imeti? Evropo narodo. Evropo, ki bo ustvarjala bogatstvo za državljane, ne pa za multinacionalke in zasebne banke. Želimo Evropo, ki bo srečala ljudi. Kaj predlagamo? Enostavne stvari tako kot velike svetovna gospodarstva, ZDA, Anglija, Japonska, Kitajska, vsi uporabljajo nacionalno monetarno politiko, valute, meje uporabljajo in želimo imeti enake prednosti, enake rešitve kot te države. Želimo se vrniti na nacionalno valuto, mogoče bi pa lahko imeli še evro kot skupno valuto. To je rešitev, zato da bi ponovno vzpostavili enakost med vsemi državljani in da bi imeli blaginjo za ljudi. Bien, gracias. Še tretji modri karton, ampak lepo vas prosim razumete, da že zaostajamo. Predlagam, da gremo kar na naslednjega govornika, gospod Hayes, v imenu skupine član skupine ELS. Eh, um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz nisem tako pesimističen in negativen kot prejšnji govornik, kar zadeva prihodnost evra. Mislim, da bo evro uspel. Mislim, da je bistveno zdaj storiti dvoje za to, da, da krepimo eh, gospodarstvo evromoča eh, in vseh 21 držav drugih. Držati se moramo ciljev, ki smo se jih zastavili za stabilizacijo sistema evromoča in bistveno je, da še naprej zmanjšujemo primankljaje, ne glede na to, kje v sistemu se pojavljajo. Prihajam iz države, ki je bila priča velikim zmanjševanju um, izdatkov, ki so bili na voljo zaradi finančne krize, ampak na Irskem je rast BDP na eni od najvišjih ravni v evroobmočju. Torej tudi države, ki gredo skozi velike prilagoditve, lahko pridejo do veliko bolj eh, konkurenčnega in produktivnega modela za rast. Uh, Storiti moramo troje, gospod predsedujoči. Prvič, mislim, da je bistveno, da še naprej zmanjšujemo davke na delo v Evropski uniji. Gre za politiko norcev, če imate 11 odstotno. Um, brezposelnost, da še nadalje obdočujete ljudi tako, da uh, umirajo potem moramo znova zagnati poslovanje. Kadar imamo investicije, ki so padle za 20 odstotkov v Evropi, kot pravi eh, Marijo Dragi v zadnjih petih letih, je treba znova zagnati poslovne investicije. Na Irskem v zadnjem četrtletju je 50 odstotkov podjetij dobilo zavrnjene vloge strani bank. In tretjič, zelo se strinjam s predlogom komisije, ki govori o enotnosti kapitalskega trga po vsej Evropi. Zelo pomembno je, da še nadaljujemo pri izvajanju te naloge in da zagotovimo nove možnosti financiranja, ki niso bančne. 60 odstotkov novih delovnih mest ustvarjenih v Ameriki po začetku krize so ustvarila tista podjetja, ki jih leta 2008 sploh še ni bilo. Prihodnost za EU evroobmočje in Evrope temelji na eh, hudi eh, velikem razvoju in rasti. Hvala. Hvala lepa, gospod Hejs prosim vas, da ne presegate dodeljenega časa za govor, ker ga s tem oduzemate drugim. Kolega Bulman. Drage kolegice in kolege, komisija pravi, da nima neke krogle, čarobne krogle, v katero bi lahko pogledala. To vemo in to nam je tudi večkrat že povedala. Gospod komisar, to, da nimate čarobne krogle, pa še ni eh, pojasnilo za to, zakaj smo več kot pet let hodili v napačno smer. In komisija nam more povedati, kako se bo tega lotila sila, kajti uh, splošno gospodarsko znanje je, da na notrnem trgu, na valutni uniji, da so uh, gospodarske emocije toliko večje, uh, ukolikor se udeležene države članice premikajo v isto smer. Pet let ste nam razlagali, kako naj bi skupaj krčili proračune. Kdaj nam boste začeli pojasnevati, kako lahko skupaj investiramo? Res je, da moramo danes začeti govoriti o naložbah. Končno je komisija razumela, da ima tukaj Evropa vrzel. Ampak kdaj boste državam članicam pojasnili, naj, kakšna naj bi bila enaka taka usmerjena pot, tako da bi skupaj lahko prišli do dodane vrednosti pri naložbenih dejavnostih. To so pomembne teme. Nihče nas ne razume, ZDA nas ne razume, Kitajci nas ne razumejo, Latinska Amerika nas ne razume, niti eh, Frankfurtu, niti ECB eh, e nas ne razumejo. Zato nam more dragi vse čas ponujati neke alternativne eh, rešitve in ustvarjalne rešitve. Predsedstvo sveta mora se posvetiti sledi temu vidiku investicij, ki bodo šle v isto smer, sočasno pa je treba seveda določiti, kakšne bodo uh, skupne dejavnosti in to je treba narediti na vrhu. Zadnji čas je, da se to stori. Gospod Bulman, nekdo vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Se strinjate? Gospod Lope? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, zastavil bi vprašanje. Prihajam iz Litve in v Litvi naj bi k malu uvedli evro z naslednjim letom. Kot veste, je seveda tukaj spoštovati mastrihtske kriterije. Ampak poleg teh kriterijev, ne, tukaj ni nobenih kriterijev, ki bi govorili o minimalni plači, da bi bili ljudje s tem zadovoljni in da bi imeli občutek, da država za nje tudi poskrbi. Očitno imamo manjše težave pri tolmačenju. Ne, tehnične težave smo imeli jih bomo razrešili. Še enkrat. Gospod Rope je v okviru modrega kartona želel zastaviti vprašanje. Ga lahko še enkrat, prosim. Eh, ja, seveda. Predstavljam državo, ki bo uvedla evro s 1. januarjem naslednjega leta. Kot veste, smo zato morali doseči spoštovanje z masterskimi kriteriji. Ampak med temi kriteriji ni kriterija, ki bi, ki bi goto, govoril o zagotavljanju minimalnega dohodka oziroma minimalne plače, kar bi seveda pomenilo, da bi s tem država pos, bolje poskrbela za svoje državljane. Mislim, da bi bilo upravičeno, da bi se tudi to previdelo. Modri karton je namenjen temu, da zastavite vprašanje posameznemu govorniku. Vi pa zastavljate vprašanje komisarju. To ni pravilno. Če imate vprašanje, ga morate zastaviti gospodu Bulmanu v zvezi z njegovimi pripombami, ne pa da zastavljate vprašanje komisarju. Gospod Bulman. Gospod predsedujoči, pa kljub temu sem pripravljen odgovoriti na vprašanje spoštovanega kolege. Če bomo dopuščali toliko modrih kartonov, morda treba razmisliti, ali to smotrno ali ne. Vendar le pa bi se navezal na to upravičeno vprašanje, kajti kolega ima seveda prav, veliko bolje bi bilo, če bi živeli v Evropi, kjer bi imeli trdne dogovore o tem, da v vsaki državi obstaja ustrezna minimalna plača ki pripada vsakemu delovcu in delovku, tako da bi delovki, da bi od nje lahko živeli, ne pa da bi bili odvisni od dodatne pomoči. Moja vprašanja in vprašanje SND-ja je, da, in da se borimo za to, a, tako da se pridržujemo temu pozivu, da naj komisija in svet pripravita ustrezni. A, predlog, jutri ga že lahko podpremo z aplauzom. Pripričan sem, da bi to spodbudilo naš razvoj. Senor Marijas, Hvala, gospod Bulman. Gospod Marijas. Kirija Petrope, a poti... A... Gospod komisar, od tega, kar sem slišal doslej, veste, da je komisija prišla do sklepa, glede razloga, zakaj smo v tej situaciji, do razloga, zakaj v Evropi ni rasti, zakaj je toliko brezposelnih, na milijone brezposelnih. Morda bi morali razmisliti, ali je model, ki ga je Evropska komisija uporabila za izhod iz krize, pravšnji. Jaz menim, da ni bil, kaj ti model, ki je bil uporabljen, varčevanje, deflacija, se je izkazal za negativnega. To, kar imamo zdaj, je Evropa polna brezposelnih. Drugič model na področju konkurenčnosti, ki ga sedaj predlagate, v bistvu temelji na pritisku na plače in pritisku na konkurenčnost, kar pomeni kitajske plače v Evropi. Ne, iti moram i po drugi eh, poti, investirati je treba v izobraževanje, v tehnologijo in tako naprej, vendar pa tega ne morete storiti, kaj ti, ko pridete v tako v čase tako stroge fiskalne politike so to vrstni ukrepi pravzaprav prepovedani. S tem ustvarjate hude težave v dr južnih državah, v Grkči in tako naprej. Imamo milijon in pol ljudi brezposelnih. Na tisoče ljudi živijo, živi v revščini, na tisoče podjetij je zaprlo vrata, dejansko ste uničili gospodarstvo v Grčiji, tako da bi morali iz tega tudi se kaj naučiti in spremeniti pot, po kateri plujete, kajti če se bo ta uh, pot nadaljevala, ne bomo mogli govoriti o kakršnikoli prihodnosti. Takšna je realnost in tako vi kot tudi trojka bi morali prevzeti odgovornost za katastrofalno politiko v eh, Grči in drugih državah te vrste. Gospod Marijas, gospa je konsari, bi vam rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa je konsari. Hvala. Por favor, micro. Mikrofon, gospa. Ahora, ahora. I, I have micro now. Zdaj sem ga vključila, ja. Kolmanneksi suuri ryhmä tällä hetkellä. Jo... Govorimo o pomembnih zadevah, zato bi bilo dobro, če bi dali na mizo konkretne predloge. Slišala sem dramatični opis, nikakor pa kakršnega predloga, kako naj bi delovali v prihodnje. Niste podali nobene rešitve. Sprašujem vas, kakšen je vaš temeljni predlog vaše plične skupine za zagon rasti in za dvig uh, ravni uh, zaposlenosti? Adelante. Naš predlog je naslednji. Predstavil ga je že gospod Luka in drugi člani naše skupine. Menimo, da s tem, ko sledimo politiki, kakršno imamo trenutno varčevanje, deflacije in tako naprej, da s to politiko ne moremo iziti iz krize. In v tej Evropi, kjer imamo množico brezposelnih, kjer vidimo, da so banke čisto podivjale, te razmere ne morejo trajati. Denar se ne steka k realnemu gospodarstvu. Nimamo, ne smemo dopustiti, da bi ljudje na jugu uh, obupali in iz, uh, propadli na, na jugu Evrope. Potrebujemo drugačno Evropo, Evropo nacionalnih držav, uh, tako da bomo lahko dejansko se iztrgali iz tega prijema krize. Hvala lepa, sedaj pa gospod Guerrero. Prav tako, modri karton. No, europoslanec ima pravico do uporabe modrega kartona in v okviru tega postopka lahko zastavi vprašanje enemu od, enemu od predhodnih govornikov. Tako da ta pravica obstaja. Vprašanje pa je, kako se to uporablja. Če bo vidno več vprašanj v okviru modrega kartona, se potem političnim skupinam dodaja čas za govor. Po drugi strani se pa zmanjšuje možnost poslancem, ki niso imeli časa znotraj svoje skupine in ki so prišli na začetku seje in so prosili za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Zato prosim predsedstvo, da je res zelo skrbno pri uporabi modrega kartona in da to uporabo omeji. Hvala lepa, gospod Gerero. Res smo zelo previdni. V tej razpravi smo sprejeli samo dve prošnji za modri karton. Mi želimo seveda privrčevati na času, zato da boste vi, ki ste prosili za besedo, besedo tudi dobili. Toliko o tem, sedaj pa gospod Papa Dimulis. Što, Kje... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, predstavniki sveta in komisije, prišli ste sem praznih rok. Spoštovani člani italijanskega predsedstva, kje so te spremembe, ki so nam bile obljubljene julija, ki jih je obljubljal gospod Renci. Kje je ta preobrat v politiko rasti? Gospod Katajnen, kje je ta investicijski program uh, v višini 300 milijard evrov, ki, je ki ga je obljubljal gospod Juncker? Nismo slišali niti še datuma, kdaj bo potekal vrh o rasti. Sočasno pa v gospodarski ortodok, gospodarsko ortodoksnost gospe Merkel eh, dvomi celo njeno lasno prebivalstvo. Mar se kdo že dvomi v politiko gospoda Šojbla. Tudi znotraj OECD pod vodstvom gospoda Hurje, ki je neoliberalec, tudi tam pravijo, da je treba politiko spremeniti. Tudi Francija soglasno trdi, da bo delovala eh, skladno z paktom stabilnosti čez dve leti. To, kar pa mi poslušamo od vas, so stare, dolgočasne izjave. Povsem posplošene. Sočasno pa je brezposelnost med mladimi v moji državi na ravni 30 odstotkov in evro uh, se sooča z nevarnostjo rastjo stagflacija, stagnacija in deflacija. Hvala lepa, gospod Gigold. Ja, Spoštovani predstavniki sveta, gospod Katajnen, reči moram, da sem bil na začetku razprave tako razočaran, kajti poleti smo videli poslabšanje gospodarskega položaja in vidimo, da tudi evro trenutno ne deluje dobro. To pomeni, da smo da je znova na pomoč pristopila ECB. Videli smo, da so bili sprejeti socialni ukrepi za to, da bi preprečili nadaljni upad, ampak že dve leti uh, smo poslušali predloge štirih predsednikov za boljše upravljanje z evrim območjo, za večjo eh, eh, demokratično legitimnost, tudi za večjo usklajevanje različnih politik. O tem pa danes nisem slišal prav ničesar. Namesto tega govorimo o prelaganju. Takoj po poletju je prišlo do vrha, kjer se je govorilo o znani politiki in kadrovski politiki, sedaj pa bi naj oktobra imeli ta veliki vrh, pa niti niste sposobni povedati, kdaj naj bi potekal naslednji. In to v situaciji situaciji, ko so gospodarske razmere tako slabe. Prevzemite svoje odgovornost in uh, začnite že izvajati svoje načrte za to, da bo prišlo do takvega sodelovanja znotraj evromočja, eh, ki ga potrebujemo. To, uh, kar ste danes povedali, so, je, je bilo ponavljanje vaših starih reformnih programov. Flynn. Hvala lepa, gospod Oflin. Uh, Hvala, gospod podpredsednik. Morda, morda evro še ni propadel, vendar pa mu ni uspelo. Osnovni test vsakršne gospodarske uh, politike je, ali zagotavlja delovna mesta, uh, rast in blaginjo. In tukaj smo spodleteli. Italija kaže, koliko ljudi ima v kuhinji, v dizajnu, v avtomobilih, pa je to gospodarstvo komaj kaj večje kot obrojstvo evra. Zgubilo Zgodilo je že desetletje in pol in vi, kot mi, vemo, zakaj se to dogaja. Gospodarstva v južni eh, Evropi so na daljši produktivnosti poti kot v Nemčiji. Tam je, potrebujejo lasno valuto, da se bodo nežno deprecirale proti Nemčiji. Potrebno eh, je, da lahko same določajo lastno obrestno mero kajti uh, sicer ne bodo imele uh, možnosti. Zato potrebujete socialno solidarnost v evroobmočju. Te države morajo imeti možnost ekonomskega samoodločenja, vi pa ste jih nekako ujeli v lastne um, mreže in bod, naj vas je sram. Hvala lepa, gospod Bonanno. Sì, grazie signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi se rad obrnil na komisarja Katajnena. Ne vem, morda je on vajen govoriti s svojimi državljani. Ne vem, znani finski voznik Formule 1, ki zasluži na milijone evrov. Ne vem. Jaz vsako soboto dopoldne na tržnici v trgu postavim dva stola in se pogovarjam z osebami. Od stotih jih 90 prosi za delo in denar, zato ker je Evropa masakrirala ljudi. No, morda se nekoliko šalim, ampak pridite k meni v soboto, pa boste videli, kaj se dogaja. Ne vem, verjetno boste imeli takšno frizuro kot sin župana iz New Yorka, vi se očitno ne pogovarjate z običajnimi državljani, pogovarjate se z pomembnimi osebami, z velikimi bankami, ki so izvedli masakr nad ljudmi. Pravzaprav banke jemljajo denar in uh, služijo na račun podjetnikov. To je sramota za Evropo. Vi pa nadaljujete po tej poti. Senor Kirčos, tin la palabra. Gospod Kirčos. Čas vam je potekel, gospod Bonano, gospod Kircos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da so reforme potrebne, kajti brez njih bo Evropska unija gospodarsko poražena, poražile, porazile bojo ZDA, Kitajska in drugi močni konkurenti. Prav tako menim, da potrebujemo določeno fiskalno stabilnost, kajti sicer bomo padli v črno lukno dolga. To, kar plačujemo zdaj v Grčiji, ni toliko posledica trdih politik, temveč posledica napak politike od leta 2000 do leta 2009, ko se nismo pripravili na konkurenco znotraj Evrope, tako kot so to počeli Nemci z agendo 2010. Ne, mi smo raje delili denar. To pomeni, da moramo pripraviti nekaj, kar bo skladno z uh, bistvom oziroma osnovnimi linijami te politike, ki je po mojem mnenju pravilna. Vprašati se moramo, kako močni želimo, da je evro, ali želimo inflacijo okoli ničelne stopnje ali okoli dveh odstotkov, ali potrebujemo zniževanje um, kvalitete ali pa potrebujemo monetarno ortodoksnost. Torej, nimamo nekih samodejnih rešitev za probleme. Poskušati moramo znova in znova. In rad bi tukaj ugovarjal različnim euroskeptikom, še zlasti nemškim, ki želijo uh, Grčijo postiti samo in se ne zavedajo, da če bomo padli v to črno luknjo dolga, da bomo sabo v brezno potegnili tudi Nemce obrigada senhor presidente gospa ferreira presidente uh, senhores comissários najlepša hvala gospod predsedujoči gospod komisar prepričana sem da je Evropa sledila politiki varčevanja na zelo dogmatični način in zaradi tega smo prišli v recesijo. Temu sledi zdaj še deflacija in razmire se slabšajo. Šest let po nastopu krize In ni prišlo do nobenega čudeža, prav nasprotno. Brezposelnost se je poslabšala, recesija je nastopila, imamo veliko revščine, še zlasti v tistih gospodarstvih, ki so če dalje dlje od tako imenovanih centralnih gospodarstv. Kriza je eh, sicer bila globalna, ampak eh, ZDA, kjer je bil epicenter, je sedaj iz krize išla. Sedaj imamo epicenter, ki se je predstavil v Evropo. Uh, Torej, razmere so nujne, politike moramo spremeniti. Evropska centralna banka je izčrpala vse vire, ki jih je imela. Likvidnost pa ne mora postati sedaj kredit za podjetja, kajti recesija uničuje vse druge priložnosti, da bi s poslovanjem ustvarili dobiček. Potrebujemo torej spremembo, nov začetek, novo upanje da bodo dejansko besede postala dejanja, ne pa, kot smo lahko opazovali doslej, da zgolj besedičimo. Nova arhitektura, ki jo mora predstaviti komisija in njeni predlagatelji, ne dopušča resnične spremembe pred zaslišanji moramo dobiti dovolj pojasnil, tako da bomo resnično lahko imeli zaupanje v te programe, da bodo resnično drugačni. Le na ta način bomo zagotovili, da evroobmočje ne bo delovalo ločeno od realnosti, ki pa trka na naša vredno, vrata. Hvala lepa, gospod Zani. Grazie, Presidente. Hvala lepa predsedujoči. Tisti, ki kritizirajo Rencevo vlado v Italiji zaradi pomankanja rasti, jim rečejo, da so smešni. In Katajnen naj bi bil pravzaprav simbol zategovanja pasu. Naj še sam nekaj povem. Vi menite, da so evropski državljani kot žrtvena jagnja, ki jih lahko žrtvujete na svojih oltarjih, ampak to, kar ste do sedaj napravili, je zgolj vodilo v katastrofo. Kdaj boste dojeli, da ne morete najti poti iz krize, če podelite zgolj bankam 3000 milijard evrov, realnemu gospodarstvu pa ne date nič? V času krize ne bi smeli govoriti o fiskalnem zategovanju, pa so tam več o solidarnosti. Zanima me, svet, kako boste pripravili naslednji vrh? Ali boste vrh držav evroobmočja morda organizirali kje na obrobju, v mestih, kjer ste državljanom oduzeli vse, kar imajo. Se boste pogovorili z običajnimi državljani, tako kot se jaz z njimi pogovarjamo vsak dan. Pojdite domov, pogledajte se v zrcalo in se vprašajte, ali počnete pravo stvar. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Zarjanopoulos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vas spomnim, da sem za besedo prosil zaradi tehničnega vprašanja oziroma postopkovnega vprašanja, pa na to besedo še vedno čakam. No, smo tik pred sklicem vrha držav evroobmočja. A namesto, da bi se lahko nadejali rasti, se seje nov strah za o, o, o hujši kapitalistični krizi, pričakovanja strank, ki se dejansko strinjajo s to politiko, ne morejo zanikati dejstva, da je gospod Dragi dejal, da tako imenovani kvantitativni tako imenovano kvantitativno popuščanje ne bo doseglo prav ničesar v smislu popuščanja te železne discipline. To pomeni, da se za brezposelnost ne bo storilo nič, da se za delavce ne bo storilo nič, da se bo poskrbelo zgolj za dobiček kapitalistov, kajti vaša rast je tista, ki uničuje vse, kar so pridobili delavci v smislu izobraževanja, in socialnih prejemkov. Vsi ti ukrepi, vse te drobtinice, ki jih mečete delavcev, pravzaprav pomenijo le, da ti drsijo še globlje v revščino in še zlasti zdaj, ko to, za kar se zauzemate, so še veliko bolj prožna delovna mesta. Ničesar torej ni mogoče storiti, da bi ta sistem rešili, ta reš, ta, resili, rešili ta sistem. Ta sistem je gnil in uh, privede zgolj do revščine in do vojen. Edino, kar obdelaco prostane, je, da ta sistem uh, napadejo in zavržejo. Hvala lepa, gospod Ranžel. Hvala lepa. Rad bi čestital predsedniku sveta, pa tudi komisarju. Jasno in očitno je, da trenutno moramo prednostno obravnavati ta predlog komisije, ki, na, ki obljublja delovna mesta in rast. Očitno vse evropske države imajo svoje potrebe in te treba poštevati, še zlasti v evroobmočju, kjer je treba zagotoviti podporo delovnim mestom in rasti. To je prioriteta. Gre za politično in praktično realnost. Zelo jasno je in to v evroobmočju bolj kot drugih eh, državah Evropske unije. Še bolj bistveno pa je nekaj drugega. Demagogija je nekaj, čemor smo lahko prisluhnili danes na plenarnem zasedanju. In to ni nekaj, kar bi potrebovali. In prav, da stvari a, uh, pri, a, uh, prikazujemo črno-belo in da tukaj pri, sami nekako a, um, prikazujemo oziroma predstavljamo lažne upe. Evropski svet mora upoštevati tudi glasove evropskih volitev. Namesto, oziroma če ne bo prišlo do strukturnih reform v Evropi, bomo potrebovali več sredstev za zagon delovnega mesta, delovnih mest in rasti. Če tega ne bomo storili, bomo izpustili priložnost iz rok. Naša odgovornost je, da se posvetimo politikam za zagon rast in eh, delovnih mest. Te politike je treba financirati in biti mora skladne s strukturnimi politikami, o katerih smo se že dogovorili. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Hvala, gospod predsedujoči. No, pod udarci krize se je postopoma oblikovalo Jackson Hall konsens, kot ga lahko imenujemo. Mislim, da eno smerni pristopi, ki smo jih v preteklosti zauzemali, niso učinkoviti. Strukturne politike, monetarne politike, fiskalne politike moramo oblikovati skupaj. Uh, Zato cenim to, kar je povedal gospod Katajnen. Priznal je, da potrebujemo reforme, vendar tudi naložbe, da obstaja deficit na področju konkurenčnosti in tudi na področju popraševanja. Vendar besede gotovo niso dovolj. Nujno moramo čim hitreje opredeliti konkretne, dosledne odgovore, ki so skladni s to analizo, če želimo biti verodostojni. Zato bomo še posebej strogo in pozorno spremljali naložbe. Tu je treba natančno opredeliti tudi podrobnosti, ko gre za porabo 300 milijard evrov, ki smo jih namenili Junkerju. Že prej ste povedali, gospod Katajnen, da potrebujemo javna in zasebna sredstva, nacionalna in evropska sredstva, svež denar. Predvsem pa ustrezno moč tudi nad trgi. Še fiskalna politika. Tu se omenja predvsem fleksibilnost. Fleksibilnost ni izjema od pravila. Fleksibilnost je del pravil. Torej, pravila predpisujajo fleksibilnost, zato da se izognemo procikličnim politikam v pogojih, kot trenutno vlagajo. Kar pomeni, da moramo popraviti fiskalno stališče držav znotraj evroobmočja. Ta stališča mora biti skladna z analizo, spodbujati morajo strukturne reforme. Če fiskalna politika ne bo usklajena, bodo ukrepi težko izvajani. Hvala lepa, gospod Wolf. Uh, you, Hvala, predsedujoči. Zdaj, ko se pripravljamo na vrh držav evroobmočja, moramo to hišo spomniti na nekatere statistične podatke. Politiki, komisari, in drugi bodo to takrat pravčevali. BDP po Evropi znaša nič cele ena odstotka, tudi svetovni delež BDP-ja pada iz leta v leto. Brezposelnost znaša 11,5 odstotkov v Evropi, države kot so Hrvaška, to znaša 17 odstotkov, 15 odstotkov na Portugalskem, Španiji, to znaša 23 odstotkov in 25 odstotkov v Grči. To so slabe novice za te, kaj ne? kot veste, da bodo nekateri sedeli v limuzinah, pili šampanjec in eh, bodo razmišljali o tem, kako izboljšati svojo situacijo. Ampak poglejmo si tudi to, da se veča brezposelnost, stroški dela. Kaj bi rad rekel, gospe in gospodje poslanci? Če to zgleda kot neuspeh, je neuspeh. Če diši po neuspehu, je neuspeh. Ampak kaj bodo naredili na vrhu? Rekli bodo, ja, to je nekaj, kar diši po uspehu. Senjor Karas. Hvala lepa, gospod Karas. Gospod predsednik, gospe in gospode, najprej predhodna pripomba. Nekoliko me je pretresla slaba priprava te razprave. Pravzaprav ne poznamo niti, kdaj bo ta vrh potekal, pa govorimo tukaj zelo nasplošno. Uh, veliko bolj konkretni bi morali biti, govoriti bi morali o projektih, ki bi morali biti navedeni na dokumento in prosil bi tudi, da evro območje ne zmanjšujete samo na evro območje samo in EU ne zmanjšujete zgolj na EU samo, kaj te evro območje mora postati motor za notranji trg. Kakšni so naši cilji? Treba trajnostna stabilizacija bančnega sistema, izvajanje koordinacijskih sklepov, večanje konkurenčnosti, rast zaposlovanje in investicije. In pričakujemo predloge, kako boste te sklepe izvedli in kako bomo prišli do vseh teh ciljev. Kakšni so ukrepi? Uh, strukture moramo še nadalje reformirati, pri, na področju izobraževanja, rasti, raziskovanja je treba na, uh, zagotavljati naložbe, blokade notranjega trga je treba odpraviti, proračune pa je treba narediti tako, da bodo skladni s prihodnimi potrebami. Treba je izpeljati tudi bančno unijo, v prvi vrsti je treba dati zobe tudi evropskemu semestru. Uh, poročilo trojke temu parlamentu o, o, moramo izvajati, kar zadeva demokratično legitimnost, kar zadeva nadzor in kar zadeva zagotavljanje in uresničevanje socialnih temeljnih pravic. Tukaj se moramo držati mednarodnega prava in to tragedijo, davka na finančne transakcije moramo končati, tako da se mora svet že enkrat dogovoriti, kako bo izvajal te cilje. Predlog parlamenta je vsekakor že na mizi. Beres. Hvala lepa, gospod Karas, gospod Beres. Prosim, še... Gospod predsednik, hvala. Gospod komisar, svet se premika, Evropa pa se poglablja v deflacijo, odsotnost rasti in vi se ne premikate. Evropska centralna banka se je premaknila. Gospod Dragi, bi lahko bil danes tu, to bi nam bilo všeč. Glede Jacksona, Hola, lahko rečem, da bi lahko na tak način reševali to, kar morate v komisiji. Treba je uporabiti globalne zmogljivosti delovanja. In kaj pravite vi, da potrebujemo več strukturnih reform, ne da bi razumeli, kako je s temi strukturnimi reformami? Tudi človeški kapital je povezan s tem. Gospod Kajtajnen, kako boste pripravili ta vrh evroobmočja? To toliko potrebujemo za to, da bi preučili nove podatke, tudi podatke OECD-ja. Kdaj se boste premaknili za to, da boste uporabili te kapacitete? Kaj te tu vidimo veliko popraševanja na notranji ravni, na globalni ravni, na evropski ravni? Kdaj se boste premaknili, da boste izrabili 300 milijard evrov, kaj nam obljubljajo? Tako da boste zagnali gospodarske dejavnosti v naši Evropski uniji, v evroobmočju, zato boste ponovno ustvarili delovne mesta, da boste ponovno ustvarili upanje. Najlepša hvala. Gospod Guerrero. Hvala lepa. Malo pred poletjem je Evropska unija spet pokazala, da je sama seboj zelo zadovoljna in temu smo priča že kar nekaj let namreč razglasila je praktično konec krize. Po poletju pa je, kot kaže, možno, da bomo vstopili v tretjo fazo depresije. Za evroobmočje in za tri največja gospodarstva znotraj evroobmočja je predvidena nižja rast. Zakaj se to dogaja? Zakaj smo evropsko gospodarstvo preoblikovali v kroničnega bolnika, ki mu dajemo samo zdravila za ohranjanje imunskega sistema? socialna vrčevanja, devalvacija pri plačah, zategovanje pasu. To smo storili. Evropa pa trenutno potrebuje vitaminski šok za rast in zaposlovanje. Potrebujemo naložbe, izobraževanje, oživitev plač. Tako kot so najavili ne prijatelji deficita, temveč Svetovna banka različna mislišča, posamezni akteri, tudi centralna banka. Uskladiti je treba popraševanje in ponudbo. Brez popraševanja ne bo gospodarske rasti, brez naložb ne bo rasti v Evropski uniji. Brez popraševanja, brez naložb bo še naprej obstajala revščina. Nastajala bo množica delavcev, ki živijo pod pragom revščine, čeprav prejemajo plačo. Hvala. Hvala lepo, gospod Gerero. Sedaj pa postopek catch the eye. Imamo pa manjši problem. 14 vas je prijavilo k besedi, seveda nimamo na voljo dovolj časa za to, da bi vsak dobil besedo. Tako da bomo besedo skušali dati čim večjemu številu oseb. Vsak bo imel na voljo zgolj eno minuto, potem bom besedo oduzel. Vsaka skupina bo dobila besedo, zato da ne bo kakšna skupina brez govornika v okviru Catch the Eye. Najprej gospod Zalva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je prav, da pozdravimo ukrepe, ki jih je najavil predstavnik Evropske centralne banke, ampak nikar se ne slepimo. Evropska centralna banka ne bo razrešila teh gromozanskih težav, ki jih imamo. Evropska centralna banka nam bo dala samo čas za to, da razrešimo probleme, za to, da opravimo vse potrebne reforme, da ustvarimo delovna mesta in zagotovimo gospodarsko rast. Španija je primer, primer reformistične države smo primer zgled, zato ker je v evrovmočju pri nas največ rasti, pri nas se ustvarjajo delovna mesta, vendar to ni dovolj. V to smo prepričani. Nobenega dvoma pa ni, da smo zgled. Gospod komisar, ne samo, da potrebujemo reforme, potrebujemo tudi Junkerjev načrt, ki ga moramo izvajati. Te načrte smo najavili že ne vem koliko krat ampak vedno se zgodi, da jih ne izvajamo. Zato moramo poskrbiti za izvajanje teh načrtov. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod Zalba. Gospod Bajet. Merci, uh... Hvala, predsednik komisije Svet. Leto po recesiji vidimo, da imamo nično rast v tem semestru, kar pomeni, da bo deflacija še večja in tudi gospodarska rast je vprašljiva. Ampak potrebujemo gospodar obnovitev preko javnih naložb, ampak pod nadzorom. Julija ste obljubili plan naložb 300 milijard evrov, gospod Dragi potrjuje, da moramo bolje izrambiti proračunsko politiko. Ampak če ne veste, kaj bo na dnevnem redu prihodnjega evra države in območja, so to bistvena vprašanja, na katere treba najti odgovore na vrhu. Potrebujemo globalne naložbe držav, tudi zato, da bi lahko še naprej podpirali rast, kajti, če si poblizu pogledamo vse standarde Eurostata, potem lahko razumemo, da nismo povezani z realnostjo in da ne izrabljamo stvari na najboljši način, zlasti, če govorimo o lokalnih organih, tako da ne bomo mogli podpirati rasti in to je jasna napaka. Hvala. Hvala lepa, gospod Starbati. Herr Präsident, Herr Kommissar. Predsednik, komisar, vaše besede so me razočarale. Iste govore poslušam že pet let in prepričan sem, da bomo čez pet let slišali isto. Ni napredka. Komisija se noče soočiti z realnostjo. Gospod Baroso je rekel, da je situacija boljša kot leta 2010, ampak situacija je prav drugačna. Vidimo se večjo brezposelnost, ni rasti, ni konkurenčnosti, vse je še slabše kot leta 2010. Tudi kanclerka je analizirala politiko vrčevanja. Slišali smo, kako je s politiko recesije. Nadaljne vrčevanje pomeni tudi nadaljevanje recesije in večjo brezposelnost. Niste omenjali načrta naložb, omenjali ste nove začetke v evroobmočju. Države morajo končno biti v situaciji, ko bodo lahko izrabile situacijo. Gospod, izčrpali ste svoj čas za govor, prosim, da nehate. Senjora. Gospod Bilbao, hvala lepa, gospod predsedujoči. Ukrepi, ki jih sprejemajo na vrhovih, zagovarjajo dvoje. Če bomo skupaj sodelovali, bomo uspešni. Ne moremo nadomestiti gospodarskega in političnega upravljanja z delnimi ukrepi. V evroobmočju rast temelji na realnem gospodarstvu in na socialnem razvoju. To je bistvenega pomena, sicer bomo lahko stran vrgli napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih dveh desetletjih. Potrebujemo kratko in srednjeročne ukrepe, potrebujemo dodano vrednost na področju industrije, prometa in tako naprej. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno socialno politiko. Politike pa se morajo usklajeno izvati v vseh državah članicah, sicer gre zgolj za neke ognjemete brez ustreznih političnih zavez. Zanima me, gospod komisar, kako boste zagotovili zasebne naložbe. Brez njih ne bomo našli poti iz krize. Hvala lepa, gospod Ferreira. Ne, gospa Ferreira. No, señor Ferreira. Ne, je vendarle gospod Ferreira. Se opravičujem. Ne no sta. Ga ni. Gospod Ortasun. Hvala lepa. Gospod Katajnen, predstavnik sveta. Poleti smo videli, da so podatki katastrofalni. Še enkrat pa ste nam slepo predstavili strukturne reforme za tegovanje pasu. Predlagate pravzaprav, gospod Katajnen, da naj še pospešimo svojo pot v prepad. Problem je v tem, da se reforme ne izvaja dovolj hitro. Ampak reforme, ki jih vi predlagate državam na robo, naprimer v Grčiji, Španiji, na Portugalskem, naj bi dosegle isti učinek kot v Franciji pravite, da je treba zmanjšati plače, da je treba prestrukturirati trg dela, da je treba več vlagati v storitve in tako naprej. In ta kazino gospodarstvo, v katerem kreluje Evropska centralna banka, katera likvidnost je v rokah špekulacij, ne deluje. Gospod Katajnen, dokdaj se bo to stanje nadaljevalo? Prosim, priznajte, da ste se zmotili, prosite za odpuščanje vseh tistih, ki so trpeli začnite izvajati načrt za zagon gospodarstva, o katerem danes niste sploh nič spregovorili. Povejte, kdaj bo ta vrh držav evroobmoča. Datuma nismo slišali. Zanima me, ali boste spremenili gospodarsko politiko, ki nas vodi v samomor. Gospod Ferreira je prišel, izvolite. Obrigad, Hvala lepa, predsednik. Uvidel je konec. Nekateri pravijo, da ni več krize v območju, ampak soočamo se z realnostjo. Kriza se poglablja in se nadaljuje z državljane Evrope. Imamo dve možnosti, da imamo še več istega in zdi se nam, da je to namen komisije ali večine v parlamentu, ali pa se odločimo za spremembe, spravo razpravo o vlogi Evropske centralne banke, o spremembi statuto, spremembi ciljev Treba se pogovoriti tudi o neodvisnosti banke. Država moramo dati pooblastila glede odločanja o lastni politiki, glede njihovih valut. Ponovno, če ne bo tega, bodo države v evroobmočju stagnirale. Ne bo rešitev, res se moramo pogajati o željenih ciljih področju ene valute. Potrebujemo ustrezne rešitve za ekonomsko-monetarno unijo. Imamo tudi pakt stabilnosti, ampak sedaj vidimo, kam nas je to pripeljalo. Potrebujemo več odločitev v državah. Vsi želimo imeti gospodarsko rast. To je ključno za nas. Če verjamete v to, da sta Evropska unija in evro ideala, ali pa je to nek groteskni konstrukt, ki vleče ljudi navzdol. Vsi se strinjamo, da potrebujemo rast, rasti moramo skupaj. Kako lahko to naredimo, da osvobodimo evropske državljane teh verig, kajti vse to pritiska na nas v državah, preveč je davkov, preveč stvari zadržuje napredek. Treba je osvoboditi podjetniški duh evropskih državljanov, tako da bodo lahko sami našli načine rešitve iz revščine, da bodo odločni, da bodo ustvarjalni, da bodo stvari ponovno čudovite. Vse vas pozivam, zlasti komisijo, prosim, razmislite o teh lepih pojmih. Vsi želimo živeti boljše, želimo biti bogatejši, ampak uporabimo ustvarjalnost vseh posameznikov, da bi dosegli ta cilj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije gospod Katajnen. Gospod predsednik, poslanci, rad bi imel celovito razpravo, ampak čez nekaj trenutkov moram oditi na letalo, ampak le nekaj trenutkov gospod Bans je spomnil na reforme, zato da bi okrepili potencial rasti. To je zelo dobro vprašanje, zelo pomembno, kajti v številnih državah članicah je potencial rasti na nizki ravni. Zato potrebujemo različne reforme, seveda vse odvisno od države. Ne da bi imeli reforme povsod, ampak vse odvisno od lokalne situacije, seveda. No, zelo lahko se je strinjati z gospod Rodrigues, s vašimi besedami, da moramo poudariti varovalke Evropski socialni model. Spomnili ste tudi na potrebo po reformah. Reforme naj bi krepile inovacije. To je nekaj, kar je res zelo pomembno. Tu imamo različne načine organizacije financiranja v različnih državah članicah. Mogoče bi lahko prekopirali najboljše prakse iz različnih držav, kajti to je nekaj, s čimer bi res lahko obnovili Evropo. Takšne reforme nas peljejo naprej. Torej, Veliko je prednosti v Evropi, ampak imamo tudi šibkosti in vrzeli. Sam osebno res verjamem v raziskave, razvoj, inovacije. Kaj pomeni inovacije? Da potrebujemo dobre raziskave in podjetništvo. Ne gre le za denar, ampak gre tudi za vprašanje tem, kako se organizirati, kako uporabiti javne vire bolje kot sedaj tudi EIP, tudi to bi lahko uporabili na bolj učinkovit način. Gospod Luke je rekel, da če želimo imeti naložbe, potem ni smiselno imeti konsolidacijo. Mislim, da stvari niso tako črno-bele, kajti naložbe pomenijo, da potrebujemo tudi popraševanje. Potrebujemo dobro raven zaupanja. In zato moramo uskladiti. Zdrave reforme potrebujemo več popraševanja, potrebujemo tudi neko konsolidacijo, da bi krepili zaupanje in potem potrebujemo tudi evropski trud. To pripravlja nova komisija, to sicer ni nova komisija, ampak to so kandidati za komisarje ti želijo to oblikovati in res upam, da bomo lahko pozneje nadaljevali to razpravo in da se bomo bolj osredotočili na naložbe in rast. Hvala lepa. You, and... Hvala komisija, sedaj pa svet. Gospod Dela Vedova, ali lahko prosim poznamete razpravo? Grazie. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste mi ponudili priložnost meni in predsedstvu da prisluhnem temu širokemu naboru mnen, ki ste jih izrazili o tej tematiki. Vaše pripombe so presegale zgolj to konkretno temo, torej zgolj vrh držav evroobmočja, ki bo potekal prihodnji mesec. Glede tega res ne morem veliko dodati k temu, kar sem povedal že v uvodnem govoru torej v zvezi z vrhom držav Evropmoče ne morem veliko dodati. Lahko ponovim zgolj to, da bomo več lahko povedali, ko bo vrh sklican. Takrat se bomo lahko zagotovo tudi bolj podrobno pogovorili, verjetno na naslednjem plenarnem zasedanju. Glede tematik, teh res širokih tematik, ki ste jih omenili, rast, naložbe in tako naprej ponoviti zgolj to, da italijansko predsedstvo kot nujno in prednostno obravnava tematike, ki ste jih izpostavili. Slišali smo različna stališča posameznih skupin in tudi poslancev. Naj za zaključek povem zgolj to, da sem si skrbno zabeležil vse vaše pripombe, vse vaše predloge ki so se izrazili v razpravi. Bom poskrbel za to, da bodo vaša mnenja posredovana vsem tistim osebam, ki pripravljajo naslednji vrh države Evropmoče. Hvala. Hvala lepa, svet. Preden bom zaključila razprava, bi dala besedo gospodu Zarjanopulusu, ki ima tehnično vprašanje. Prosim. Hvala. Med razpravo so se kolegi oglasili tudi v menu samostojnih poslancev. Pravila so zelo jasna. Samostojni poslanci niso člani političnih skupin. Nimajo skupnega političnega mnenja, nihče ne more govoriti v imenu vseh samostojnih poslancev. Vsi govorijo v lasnem imenu, imenu svoje stranke. Tako da mislim, da bi bilo pravilno reči, da se oglaša poslanec, ne pa v imenu samostojnih poslancev. Dobro, to bomo vzeli na znanje. Sedaj pa izjave Svete komisije glede uvedbe Evropske pobude za mlade. To je zelo pomembna razprava in tu že vidim veliko članov v postopku Catch the Eye prosim tiste, ki želijo uporabiti modri karton, da se omejijo na 30 sekund pri vsakem vprašanju in tudi odgovoru. Odpiram razpravo glede Evropske